Are you ready for starting the meeting and then soon starting the... Ali smo pripravljeni? Lahko začnemo s stankom in z glasovanji. Your seats. Prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko nadaljujemo. Hvala. Can we adopt the agenda without modifications? Dnevni red lahko sprememo brez sprememb. Je tako? Dobro obvestila predsednice. Glede tolmaškega režima naj povem, da so danes na voljo vsi jeziki razen malteščine in hrvaščine. Bulgarščina in fiščina pa sta na voljo samo pasivno. Prav tako je z nami televizijska ekipa, verjetno je še vedno z nami, ki jo je povabil gospod Hetman in eh, bo prisostvovala pozneje tudi med glasovanjem. Tretja točka odobritev zapisnikov sestankov. Ali lahko potrdimo zapisnike 18. oktobra, 15. novembra, 19. do 20. novembra, 7. februarja in 19. februarja 2019? Da? Na to poročilo o trenutnih eh, medinstitucionalnih pogajanjih. Guillaume Balas je poročevalec eh, za te dosjeje, vendar ne more biti prisoten z nami trenutno. Je pa potekal trialog danes eh, zjutraj. Šlo je za peti trialog, ki je bil eh, zelo uspešen. Prav tako je bil uspešen četrti trialog, ki je potekal 21. februarja. Potekale so razprave, ki so se osredotočile na poglavje o zakonodaji, ki se uporablja in predvsem na predhodno zavarovanje, predhodno obveščanje, obdobje prekinitve, najdaljše obdobje veljavnosti in uh, na postopke, ki se nanašajo na posredovanje informacij drugi državi članici socialnega zavarovanja. Tu gre predvsem za postopke, ki se nanašajo na izpodbijanje dokumentov, vključno z dokumentom PDA-1. Govorili smo tudi o izvajanju dejavnosti v dveh ali več državah članicah, o veljavni zakonodaji za novinarje evropskih medijskih organizacij in o izvedbenih in delegatih delegiranih aktih. Ampak več o tem vam bo lahko povedal kolega Balas, ko bo z nami. Gospod Lavrile. Francoski in tolmačen, samo da slišimo, da v bistvu ni za dosti glasno. Ne da se razumeti. Dakle, se opravičujem. Great, perfect. Je sedaj vse v redu? Dobro, izvrstno. Kot rečeno, gospoda Balasa ni z nami. Boste pa na naslednjem sestanku obveščeni glede tega, kako daleč smo prišli pri tem pomembnem, vendar zelo zapletenem dosjeju. Dobro, sedaj gremo lahko na glasovanje. Ali ste v naprave ustavili svoje glasovane kartice? Začeli bomo z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. Glasujemo o začasnem sporazumu doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih, kar je potrdil Koreper 6. februarja. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 31 glasovi za, 3 proti in 3 vzdržanimi glasovi. Čestitke gospodu Kazi za rezultat. Thank you. Uh, then we Hvala. Pojdimo na predlog o ustanovitvi Evropskega organa za delo. Gre za enostavni postopek, poimensko glasovanje za, proti. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 glasov za, 3 proti, 4 vzdržani. Glasovanje je potekalo skoraj da enako kot pri prejšnjem poročilu. Hvala, gospod Leners. Sedaj pa osnutek poročila o Evropskem semestru za usklejevanje ekonomskih politik za poslovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019. najprej glasujemo o predlogu 52 za, proti, vzdržani. Preverimo. Ni bilo jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 glasov za, 20 proti. Kompromisni predlog 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 in 50 oziroma drugi del 53 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar raje preverimo vzdržanje. predlog 53. Okay, the vote is open and now it is Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. FEM 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 57 za proti, vzdržani. Preverimo. Predlog 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 25 glasovi za. Predlog 57, 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, preverimo prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja predlog je sprejet z 22 glasovi za. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 67 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 67. Glasujemo. Konec glasovanja prejeto z 20 glasovi za. 69 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 69. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov za, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 73 glasujemo po delih na prošnjo EL, na prošnjo S in D. Ampak na željo S in D glasujemo poimensko. Tako da glasujemo o prvem delu predloga 73. Konec glasovanja. Sprejeto s 26 glasovi za. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 24 glasovi proti. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 78 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 81 za, proti, vzdržani, preverimo predlog spremembe 81. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z dvema glaso, glasovoma več proti. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. FEM 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 glasovanje po delih na prošnjo ELS in poimensko glasovanje na prošnjo SND. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Očitno moramo ponoviti glasovanje, ker je prišlo do težav. Glasujemo o predlogu spremembe 85, o prvem delu predloga 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 22 glasovi za. Drugi del, prav tako poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 38 glasovi za. Tretji del. Glasujemo. Glasujemo o tretjem delu predloga. Konec glasovanja. Sprejeto z 39 glasovi za. Predlog 86. Kdo je za? Da, tu gre za poimensko glasovanje na prošnjo SND. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Da, sprejeto 36 glasovi za. FEM 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je predlog zavrnjen, ampak raje preverimo predlog 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s tremi glasovi več. 89 za, proti, vzdržani. Mislim, da bo treba preveriti tudi predlog 89. še vedno lahko glasujete o 89. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen s, s 39 glasovi. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, 93 za, to gre za poimensko glasovanje, prvi del. Še vedno lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto z 22 glasovi za. Drugi del, tudi tu glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet z 38 glasovi za. Kompromis 18. Da je za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 96 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19 za, proti. Preverimo kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 21 glasovi za. FAM 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za, proti. Preverimo predlog 103. Glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja glede predloga 103. Predlog je zavrnjen za dva glasova. Sedaj je kompromisni predlog 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. FAM 16. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani sprejeto. FAM ena. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, bomo preverili. Drugi del pri FAM ena. Glasujmo konec glasovanja. Sprejeto s 32 glasovi za. FAM 2, glasovanje po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 25 glasov za. FAM 2, drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. FAM 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. FAM 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. FAM ena, enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Fam, dvanajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Fam, petnajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sto osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 21, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 113, poimensko glasovanje na prošnjo SND. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasov za. Predlog 114, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog 115, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 116, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo 116. Glasujemo. konec glasovanja pri 116. Sprejeto z 20 glasovi za. Predlog 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 118, kdo je za, kdo je proti. Preverjamo 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 glasov proti. Sedaj je predlog spremembe 119. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverjamo predlog 119. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z 20 glasovi proti. Predlog spremembe 120, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, zavrnjen. Torej, preverimo. Preverjamo predlog spremembe 120. Glasujemo. Konec glasovanja. Se opravičujem, sprejeto 25 glasov za. FAM 7, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. FAM 8, tukaj ne bomo glasovali. Predlog spremembe 121, kdo je za? Proti? Ne upam si reči, da je bil predlog zavrnjen, to bomo preverili 121. Konec glasovanja pri 121. Sprejeto za en glas več. Predlog 122, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 27 glasov proti. Predlog spremembe 123, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj ena, a, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dva b, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Navedba 7a skupaj z navedbo 8b gre za identična predloga sprememb. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna navedba 8a. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna navedba 8c. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Najprej kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Preverjamo predlog 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 25 glasov proti. Predlog spremembe 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 19, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z, sprejeto za šest glasov več. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 23, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani? Bomo preverili. Predlog 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za štiri glasove. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 31, kdo je za, proti, bomo preverili. Predlog spremembe 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s tremi glasovi več. Fam G. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 36, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Fam A, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Fam E, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7, kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Fam D, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Fam F, glasovanje po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. In še predlog 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 31 glasovi za in šestimi proti. Hvala vsem in hvala tudi poročevalcu. This one now or now? No, it's uh, this one. This one, yeah. yeah. framework. Uh, okay, then we start with the next one, the draft. Sedaj pa osnutek poročila. Glede uvedbe ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Dobro smo pripravljeni na takšno situacijo. Najprej kompromisni predlog, ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog. Očitno lahko kar glasujemo sedaj o celem poročilu. To bo poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 glasov za in en glas proti. Hvala vsem. Okay, so, hmm. Those of you who are not running to the next meeting. Če se vam ne mudi na druge sestanke, vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete komisiji gospe Sukova, ki je namestnica generalnega direktorja GD Employment. Podala nam bo predstavitev. Glede uredbe o Evropskem socialnem skladu. Nedolgo nazaj ste bili med nami, ampak sedaj smo sprejeli določene ukrepe, ki vam omogočajo, da boste še bolj konkretni pri svojem delu. Izvolite, predajam vam besedo. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem. Tukaj sem bila mesec dni nazaj. Takrat sem predstavila šesti amandma delegirane uredbe in prvi prosim vas, da prisluhnite gospe Sukovi iz komisije. Najlepša hvala. Hvala. Torej. Mesec dni nazaj sem bila z vami in predstavila sem še to spremembo delegirane uredbe za poenostavljene standardne stroške za uporabo Evropskega socialnega sklada v državah članicah. Zdaj pa bom predstavila drugo spremembo. Do tega trenutka nam je uspelo sprejeti vse v predloge držav članic v povezavi s sprejemanjem poenostavljenih možnosti stroškov, ki jih lahko države članice uporabljajo pri svojih zahtevkih, ki jih pošljejo komisiji. Podala bom predstavitev najprej glede člena 14.1. V skladu s prvim stavkom 14. člena ima komisija možnost, da sprejema delegirane akte in poenostavljene stroškovne možnosti. To lahko velja za kakršnokoli vrsto operacije in to lahko predlaga katerakoli država članica. Poenostavljene stroškovne možnosti so lahko standardni stroški na enoto ali pa všalni zneski, ki se spremijo z delegirano uredbo. Države članice so res pozdravile to možnost. To namreč zagotavlja ustrezno pravno jasnost in gotovost glede izdatkov, ki jih morajo prijaviti komisiji. Poleg tega lahko uporabljajo svoje nacionalne računovodske prakse in lahko uporabljajo tudi prakse iz splošne uredbe, ki opredeljuje odnos med organi upravljanja in komisijo. S tem lahko pokrijemo kakršne koli operacije oziroma operacije, ki na nacionalni ravni spadajo pod javno naročanje, sedaj spadajo na to področje uporabe poenostavljenih stroškovnih oblik. Obstaja močna politična volja za to in komisija ohranja svoje cilje. Želimo namreč doseči 50-odstotno uporabo socialnega sklada na podlagi poenostavljenih stroškovnih možnosti. Zato bi radi, radi k temu pozvali vse države članice. Sedaj smo pripravili podroben predlog za sedem držav članic. Delegirana uredba je majhnega obsega, ne spreminjamo cele uredbe, s tem samo posodavljamo priloge. Imamo eno prilogo za vsako državo članico. K tem smo pripravili tudi opredelitve kazalnikov za priloge in ko države članice to zagotovijo, lahko že samodejno prilagodijo zneske ali pa se začnejo ponovno pogajati z komisijo o zneskih na enoto na podlagi novih podatkov in na podlagi standardnih stroškov na enoto. Do sedaj imamo šest sprememb delegirane uredbe, ki je bila sprejeta leta 2015 in ta pokriva 19 držav članic. Nismo spremenili števila držav članic, ki jih to pokriva. Evropska komisija ima tudi možnost, da sprejme poenostavljene stroškovne možnosti na evropski ravni. Države članice lahko to neposredno uporabljajo brez kakršnega koli utemeljevanja ali dodatne analize. Do sedaj smo sprejeli štiri vrste poenostavljenih stroškovnih možnosti, ki so povezane z izobraževanjem, usposabljanjem, svetovanjem, služb za zaposlovanje in usposabljanjem za zaposlene. To so bile zadnje tri možnosti, ki smo jih pripravili na evropski ravni in spadajo v naš sklop šestih predlogov sprememb. Ti predlogi sprememb bodo tudi po zaslugi vašega odbora stopili v veljavo na sredini marca. Sedaj pa še sedma sprememba. Tukaj gre za spremembo za Francijo, Češko, Malto, Italijo, Nizozemsko, Hrvaško in Združeno kraljestvo. Torej za spremembo prilog, ki so povezane s temi državami članicami. Za vsako državo članico lahko povem, da sedma, sedmi amantma zagotavlja nove možnosti za eno od francoskih operacij. Ta stroškovna možnost temeli na rezultatih. Komisija bo tukaj upoštevala upravičence, ki so prejeli diplomo, ki jo prepoznavajo vladni organi ali takšne organizacije. Torej, če so dobili potrditev o pridobljenih kvalifikacijah. In tudi, če so te osebe povedale, da so opravile določeno dodatno usposabljanje. Potem za Češko, tukaj smo dobili predlog Češke. Five. Smo ga šli, torej te zneske za pet uh, enot, poštili smo pred te podatke in Češke še vedno gospodin Lehter, pri ponastavljenih eh, stroških, že se dava 32 ponastavljenih opcij stroška. Potem imate nov predlog, da bi izvali paušale, ko so neposredni stroški pokriti v zahtevku za plačilo, torej komisija bo bi splačala paušal na podlagi tega zahtevka, ko Malta posreduje realne stroške, ga samo kot eh, ne, posredne stroške, potem se pa všali splača za zneske eh, komisije. In tukaj se potem upošteva obseg operacije, tako pa tip prejemnika, potem Italija imamo nove eh, enote za stroške, glede na eh, nov tehnični inštitut. Prav tako se upošteva tudi stroške po usposabljanjih imamo tudi nove enote stroškov, ki jih je pripravila Italija, glede eh, programa za mobilnost in pa za inovativnost, to je pa tudi več eh, operativni program. Potem sedmi predlog tudi pokriva nizozemsko, sedaj imamo nove letne stroške za mlade z posebnimi potrebami, torej invalide in potem še Hrvaška imamo nove enote za ljudi iz prikrašenih skupin in pa za ljudi eh, posebnimi potrebami, potem pa tudi Združeno kraljestvo. To je še vedno polnopravna članica, vse zaenkrat. Tudi z njimi smo sodelovali in smo sprejeli štiri nove enote stroško za usposabljanje osebja pri štirih skupinah. Imamo urne postavke, ki so vključene v te enote, prav tako imamo tudi letne postavke Eh, in tudi to se lahko torej, zahteva. Tu je teh sedem držav in pa teh nekaj različnih tipov porastavljenih um, ehm, metod za stroške. Če imate kakšno vprašanje, prosim, kaj povejte. Ja, imate možnost za vprašanje za gospod Sukovo. Kakšni komentarji vprašanja? Kaj nas ti? Očitno komaj čakaš, da bo zastala vprašanja. Ali pač ne. Kakšno vprašanje za gospod Sokova? Ne, vse je kristalno jasno. Prav. Sedaj pa časovnica. ugovore. Lahko pošljete 15. marca svet in parlament, boste izrazila nasprotovanja ali pa želijo podaljšati rok. Torej, tukaj pa je rok 15. aprila. Če se vam postelo, da želite ogovarjati nasprotovati, imate še vedno čas in rok za parlamentni svet, za te zadržke. Pa je to, kar sem povedal tudi torej do 15. aprila. No, uredimo naslednji sestanek. No, zaenkrat pravzaprav še nimamo konkretnega datuma, ampak boste to dobili še pravočasno še vedno nas čaka kar par eh, stvari v odboru, kar nekaj stvari, preden končamo s tem mandatom. In upam, da bomo tudi dobili rezultate dialogov, ki še potekajo. In do takrat, lepo popovdne, lep večer in bomo čim prej posedovali datume. Hvala.